palcem na otoku. V tem postopku smo uporabljali pomoč eh, humanitarnih delavcev, ki bi se jim želela sedaj zahvaliti, tistim, ki so celo tvegali svoje življenje za pomoč eh, prebivalcem Haitija. Pompiramo tudi komisarja Pibalska, ki eh, povezuje humanitarno pomoč z obnovo in saniranjem situacij prvih nekaj milijonov bomo sedaj namenili za postavitev novih eh, prebivališč skupaj za humanitarno pomočjo. Naj povdarim, da natančno in celovito spremljamo položaj na Haitiju, da bomo lahko eh, pomagali ljudem za nujno pomočjo, pa da bomo tudi zagotovili pogoje za eh, dolgoročno obnovo države. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo komisarju Pibalksu predsedujoča, poslanke in poslanci. Tudi mi izpolnjujemo obljudbe, kar zadeva eh, obnovo države. 600 milijonov evrov smo zagotovili, v New Yorku pa so države donatorke eh, skupaj eh, obljubile 2 milijardi dolarjev. Komisija je sedaj že zagotovila skupaj z državami članicami več kot 280 milijonov. Kar zadeva naše obljube za finančno pomoč, 460 milijonov evrov je obljubila komisija. Zdi se nam, da je to treba povečati na 522 milijonov evrov glede na potrebe. Od obljubljenih sredstev smo že izplačali 327 milijonov evrov. Tekoči programi so uh, doživeli spremembe, da bi lahko jih podaljšali in se bolj odrazili, odzivali na tekoče potrebe. Nove programe sedaj vzpostavljamo zato, da bomo pokrili dodatne potrebe. Izplačila, ki so povezana z, uh, z prevzetimi finančnimi zavezami, so znašala 74 milijonov evrov v prejšnjem letu. Mislim, da uh, smo na Haitiju že dosegli dobre rezultate, ampak kljub temu situacija ostaja zelo zahtevna, zelo težka. Veliko je problemov, ki so se porodili takoj po uh, potresu, še več pa še kasneje zaradi, um, zaradi viharja Tomas, zaradi kolere in politične nestabilnosti. Strokovnjaki in eh, huma, tisti, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo, delajo v zelo težkih in zahtevnih pogojih. Druge vrste pomoči, ki jih moramo zagotoviti, se zlasti eh, nanašajo na dolgoročno obnovo države v treh do štirih letih in eh, programi so že predvideni za to. Leto 2010 je bilo predvsem po, svet, posvečeno temu, da logistiko zagotovimo, da organiziramo vse tehnične študije in javne razpise. Bolj konkretne dejavnosti pa bodo potekale v tem letu. V tem letu bomo uh, več kot dvakrat podvojili na 150 milijonov evrov sredstva, ki jih bomo izplačali za programe. V tej pomoči se Evropska unija zlasti osredotoča na to, da zagotovimo funkcioniranje vlade. Na ta način bomo zagotovili tudi osnovne službe in storitve, izobraževanje, zdravstveno varstvo, policijski organi oziroma sile, pa tudi zagotoviti moramo javne delavce in ljudi, ki delajo v javnih službah. Drugi, druga prioriteta pa je obnova strateške infrastrukture zlasti cest in tretje je bila Eh, okrepitev pripravljenosti Haitija na naravne katastrofe in civilno zaščito. Naš cilj je, da po potresu zgradimo močnejši Haiti boljš, na boljših temeljih kot v preteklosti. Jasno je, da potrebujemo trdno vlado, na Haitiju, ki se mora tudi osredotočiti na ustrezne prioritete. Torej sledimo prioritetam, ki nam jih posreduje tudi vlada na Haitiju. Želimo ukrepiti vladne sile tudi z proračunsko podporo, kajti vlada na Haitiju ima zelo malo prihodkov in glede na to, da je treba ogromno investirati v infrastrukturo, zlasti v ceste. Kje smo se naučili nekaterih naukov, da izboljšamo pomoč? Boljša koordinacija bi bila potrebna in okrepiti bi morali sodelovanje med komisijo in državami članicami. Skupni proces programiranja z državami članicami je treba okrepiti. Dobre izkušnje imamo tudi pri delu z drugimi partnerji, zlasti z začasno eh, komisijo na Haitiju za obnovo eh, otoka. Vendar Menim, da bi morali zagotoviti predvsem stabilnost in funkcioniranje demokracije na Haitiju. To je predpogoj za to, da zagotovimo, da bo Evropska unija in mednarodna skupnost uspela pri svojih prizadevanjih. Poslanke in poslanci, rekel bi, da smo poskušali narediti vse, kar se je dalo. No, seveda bi se dalo več narediti, to kažejo naše izkušnje. In, uh, Zato bomo okrepili svoje zaveze in svoje delo. Situacija je zelo zapletena, to drži, ampak gre za eh, težko eh, hojo navzgor. Mislim, da smo že dosegli nekaj sprememb eh, na terenu, ampak te bodo še boljše, če bomo zagotovili politično stabilnost na Haitiju. To namreč onemogoča delovanje vlade, pa onemogoča tudi naše delovanje. Hvala. Grazie. Najlepša hvala komisarja. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Prosim vas vse, da spoštujete čas, ki vam je na voljo, kajti danes zvečer bomo imeli dolgo razpravo. V imenu skupine ELS bo spregovorila gospa Strifler dve minuti. Madame... Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča, gospa komisarka, gospod komisar. Po potresu je situacija ser vedno huda, komaj se je začela obnova država in politične volje ni, ravno tako niso sprejete pravilne odločitve, pa tudi mednarodna skupnost ne bedi na situacijo tako, kot bi bilo treba. Brez pravih eh, odločitev v zvezi z eh, roše, roševinami, eh, bodo te roševine tudi ostala. Zato pozdravljam to, kar je bilo narejeno, kar so naredile humanitarne organizacije. Veliko napredka je bilo narejeno na tem področju in življenja so bila rešena. Vendar pa eh, je nemogoče, da bi še naprej humanitarni delavci polnili praznine, ki bi jih morala zapolniti haitijska vlada. Eh, to je potreben transparenten in legitimen volilni proces, tako da se bo zagotovila stabilnost in pa politična volja, kar je potrebno za obnovo. Zato je treba eh, spremljati tudi bodoče haitijske organe pri njihovem delu in vzpostavljanju novega ravnotežja na vseh eh, nivojih, tako da bo zaživela demokracija in da bo ta prevladovala vse čas obnove. Zato mora komisija Eh, Evropska komisija, ki je članica eh, odbora za obnovo Haitija, posredovati za to, da se eh, pospeši izvajanje mandata omenjenega odbora. Mednarodni odbor se je odločil, da bo Haiti obnovljen na drugačen način, da se ne bodo ponavljale napake iz preteklosti in da se bo odpravila ta huda revščina na Haitijo. Hvala lepa. Hvala. V imenu politične skupine SND ima besedo gospa Kretu, minuto in pol. Hvala lepa, gospa komisarka, gospod komisar, gospa predsedujoča. Leto po tragedijo na Haitijo je bilanca obnove še zelo daleč od pričakovanj eh, prebivalstva in tudi daleč od angažiranosti mednarodne skupnosti. Iz, izgleda, da je prišlo do mrtve točke pri obnovi. In eh, v državi je poleg eh, potresa bila še epidemija eh, kolere, k kateri so prispevali tudi modre čelade. In poleg tega je država v hudi politični krizi. Zato moramo ukrepati v tem obdobju, sicer se lahko zgodi, da bodo izgubljeni tudi prejšnji napori, ki so že bili vloženi potrebna je preiskava o vzrokih epidemije, zato da se pomiri prebivalce, eh, ki imajo sedaj pomisleke do eh, vojakov Združenih narodov. Volitve bodo organizirane, vendar pa je pred njimi treba narediti vse, da se začne eh, obnova, ki je zastala tudi zaradi interesov nekaterih držav iz te regije. 10 eh, milijonov evrov, ki so jih eh, eh, obljubile Združene države, je samo 1,2 milijardi bilo dano na razpolago. Da bi lahko izpolnili potrebe milijonov haiticev, ki živijo v taboriščih, kjer so prisotna vse vrste nasilja, E, moramo zagotoviti e, pomoč e, vsem prebivalcem Haitija. Hvala. V imenu skupine Alde bo spregovoril gospod Gerens, dve minuti. No. Hvala lepa, gospa predsednica. Kakovost prispevkov obeh komisarjev mi dovoljuje, da Povem samo dve stvari. Najprej, na Haitiju imamo še vedno samo roševime. Vemo, kakšna je bila ta katastrofa in vedeli smo že prej, da se bo ta država srečevala z velikimi težavami. Poleg civilnih eh, eh, žrtev je ta eh, potres pretresal tudi celo strukturo države. In eh, če k temu eh, dodamo še pomankljivosti pri vladanju, si lahko predstavljamo, kakš, s kakšnimi izzivi se srečujejo tisti, ki delajo na terenu. Kdo je odgovoren za to situacijo? Čeprav so določene olajševalne okoličine prisotne, so, eh, je, je prvi akter, ki bi moral biti odgovoren sama država. In Eh, nihče noče prevzeti odgovornosti na tej ravni. Druga pripomba, eh, lahko sicer dopolnjujemo eh, delovanje države Haitija in Evropska unija se je veliko trudila na tem področju, je veliko najavila, ampak je te najave tudi realizirala. In to, kar v prihodnje pričakujemo od EU, je, da nadaljuje svojo angažiranost vendar pa je predvsem potrebno prispevati k temu, da se bo eh, Haiti izvlekel iz te situacije in da eh, ne bo več odvisen samo od drugih. In upam, da se bo to zgodilo v nekaj mesecih. Hvala. V imenu skupine zelenih poslanka z Argentini dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Pravo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako ustvariti državo, ki je razpadla, kako lahko ponovno postavimo na noge državo, kakršna je Haiti. Kako lahko govorimo o obnovi eh, demokracije, če v preteklosti to ni bila demokratična država in s tem se nismo dovolj ukvarjali, s tem vprašanjem namreč. Pravzaprav nismo našli prave rešitve, kljub. Eh, utehi smo, in tolažbi, ki smo jo ponudili prebivalcem Haitija. Veliko jih še vedno ustrahujejo in to nam pri tako imenovani obnovi države ne bo pomagalo. Položaj žensk in deklic že pred potresom je bil uh, grozovit. Če k temu dodamo še spolno nasilje nad ženskami in deklicami v taboriščih, potem uh, gre za enkratne težke primere. Torej, kako bomo sedaj, vrn, ko se je vrnil uh, Baby Dog, nekdani predsednik na Haiti, kaj se bo zgodilo? Verjetno bo izrabil, skoristil, zlorabil situacijo, v kateri je prebivalstvo Haitija, vendar tega ne smemo dovoliti. Kaj je torej odgovor na to vprašanje, ki sem ga postavila? Gre za grozovito katastrofo. Eno leto že poskušamo nekaj narediti, obnoviti, Eh, državo. Ampak eh, organizacijske zmogljivosti so na tleh, ljudje še vedno živijo v eh, pogojih, kakršni so vladali takoj po potresu. Torej, nekaj manjka. Sveda ne moremo vsega odpraviti, vseh težav čez noč. Res je, da smo že dosti napora vložili, ampak države ne bomo mogli obnoviti, če v njej ne bo vladala demokracija in ustrezno primerno vodstvo politično. Obema komisarjama želim veliko uspeha pri njenih prizadevanjih. Hvala. Grazie. Hvala. V imenu EKR ima za minuto in pol eh, besedo gospod Deva. Hvala, gospa predsedujoča. Dobro je, da imamo ponovno to razpravo. To kaže našo zaskrbljenost za prebivalce Haitija pravzaprav smo mi bolj zaskrbljeni za njih, kakor njihova lastna vlada. Govorimo o odgovornosti, da moramo zaščititi ljudi, da jih moramo zaščititi pred eh, masovnimi morilci in tistimi, ki eh, so vključeni v genocidna dejanja. Ampak kaj lahko naredimo, če vlada, njihova vlada, se ne skrbi za lastne ljudi? 350 eh, tisoč ljudi je umrlo, 300 tisoč ljudi je. Um, bilo ranjenih, pet odstotkov ruševin je odstranjenih, eh, samo malo hiš smo obnovili na en ali drugi način. Če vlada Haitija ne skrbi za svoje lastne ljudi, potem mislim, da moramo izkoristiti načelo naše odgovornosti, da zaščitimo in zavarujemo prebivalce. Če tega ne bomo storili, potem je absurdno, da imamo dva odlična komisarja, z rumeno komisarko in komisarja, ki poskušata vse narediti, pa ničesar ne moreta, ker lokalne zmogljivosti niso na voljo, so na tleh. Ko se je zgodil potres, ko se zgodi, je najprej treba odstraniti ruševine. Če hočete odstraniti ruševine, potrebujete Eh, različne gradbene stroje, buldožerje, vržerjave eh, in tako naprej in ustrezna prevozna sredstva. Ne vem. In tudi ljudi, ki znajo ta sredstva eh, voziti. Ampak teh ljudi ni. Levica v tem parlamentu je proti temu, da bi um, ne vem, letalske sile ali uh, kopenska vojska držav članic šla na pomoč. Gre samo za to, da poskušamo z denarjem pomagati, ne pa z ljudmi, ki bi znali, naprimer, uporabljati buldožerje in žerjave. Torej, zdi se nam, da moramo biti bolj praktični in pragmatični, ko gre za pomoč eh, prebivalcem Haitija. Hvala. Hvala za skupino GUE, NGL poslanka ena, tri minute. Poslanec ena, tri minute. Hvala lepa. Haiti in eh, ljudje iz Haitija so bili žrtve strašne katastrofe in eh, lahko pozdravimo pogum eh, ljudi iz Haitija kakor tudi solidarnost, ki se je pokazala. In običajno so največ solidarnosti zagotovili tisti, ki sami nimajo veliko. Zato se želim svečano zahvaliti Kubi in njihovim ljudem za njihovo pomoč in tudi eh, angažiranost. Do tega je kubanska brigada eh, ozdravila ogromno ljudi. Eh, ravno tako je eh, ustanovila ogromno eh, bolnišničnih centrov in operirala veliko ljudi. Eh, Eh, Kuba je dala veliko strokovnjakov. Potem je pa tu še eh, eh, Norveška prosila Kubo naj na mesto nje tudi intervenira. In dobro bi bilo, če bi se Evropska unija tudi zgledovala po Kubi na mesto, da se predstavljamo samo medijsko, s čemer skrivamo neočinkovitost pomoči. E, v glavnem pa se v tem kaže samo gospodarska pomoč e, oziroma se v tem skrivajo gospodarski interesi na škodo e, ljudi Haitija. In zato ni dostojno, da Francija in ZDA dajajo lekcije. Spomnimo se, da je bilo potrebno, da se taka katastrofa zgodi da se e, Svetovna banka in mednarodni denarni sklad odločita, da odpišeta dolg Haitija. Tu, tu, tudi eh, humanitarna pomoč, ki so jo zagotovili Združeni narodi, se je izkazala za neočenkovito. Še hujše, dolgoročno je to uvira za ponovno izgradno demokratične države in eh, oživitev gospodarstva, kar bi pomagalo Haiticom. 5 milijard evrov je eh, obljubila mednarodna skupnost za obnovo državo. Sedaj pa moramo vedeti, o kakšni obnovi govorimo, kakšen del te pomoči je dejansko prišel na teren, kdo bo odločal o projektih in Tu so velik, eh, velike multinacionalke, ki, bo, eh, ki bodo verjetno edine, ki bodo lahko izpolnile pogoje iz javnih razpisov, eh, s tem bo pa brezposelno še ostala. Ne smemo se obnašati kolonialistično, ampak moramo priznati, De, eh, da so sami ljudje na Haitiju tisti, ki morajo skrbeti za svojo demokracijo. Več kot 20 milijard evrov je bilo eh, potrebno, da se eh, eh, poplačajo žrtve kolonializacije Francije. In zato ne smemo z to prakso nadaljevati, kaj ti EU in Francija ima ta moralni dolg do Haitija in ta moralni dolg je treba odplačati. Grazie. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine Evropa um, samostojnosti in demokracije, gospod eh, Bastian Belter. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Eno leto po tem eh, katastrofalnem potresu na Haitiju eh, zelo počasi poteka obnova. No, nekaj napredka vseeno je moč zaznati. Nujno pa še potrebujejo ljudje pomoč. Vidimo, da je kolera že zahtevala veliko žrtev kar zadeva uh, varno hrano, je velik problem. Prebivalci so pretrpeli marsikaj in sedaj moramo vložiti ustrezna finančna sredstva v obnovo lokalne infrastrukture. Maj, mikrokrediti bi lahko bili zelo dobri za spodbudo gospodarskemu razvoju in sprašujem se, ali se komisija s to ugotovitvijo strinja. Prejšnji teden je OAS organizacija izdala poročilo o oceni stanja, v katerem poudarja, da je politična situacija nevzdržna. Zato prosim komisijo, da se osredotoči na to. Eden od nizozemskih novinarjev objavil nedavno tudi knjigo o Haitiju. In v tem je poudaril, pa tudi natisnil eh, majice z napisom Haiti se nikoli ne bo skopal iz tega. Vsekakor moramo zagotoviti, da to ne bo postalo res. Hvala. Sedaj pa ostali govorniki. Najprej gospod Kačmarek, dve minuti. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, Evropska unija ni pozabila na Haiti. Še vedno smo največji. Eh, dajalec humanitarne pomoči. Ampak eh, država je še vedno v političnih in gospodarskih eh, ruševinah. V dveh fazah so potekali javni razpisi za pomoč Haitiju. V prvi fazi naj bi pomagali tistim ljudem, tistim prebivalcem, ki najbolj nujno potrebujejo pomoč, v drugi fazi pa naj bi se osredotočili na obnovo, tako gospodarsko kot tudi politično ampak zaradi izbruha kolere, zaradi politične nestabilnosti, zaradi viharja, pa tudi zaradi verskih spopadov na Haitiju, obnova in humanitarna pomoč eh, le stežka napredujeta. Sedaj naj bi sprožili drugo fazo pomoči, ampak eh, kaj, ko v prvi fazi nismo dosegli dovolj eh, napredka. Mislim, da se mora tudi haitska vlada zauzeti za delo. Komisar Pibalks je sam ustrezno povdaril in ugotovil, da Evropska unija je že namenila ogromno in izplačala ogromno sredstev od tistih, ki smo jih obljubili. Sedaj pa mora tako države članice, kot tudi Evropska komisija zagotoviti nadaljno pomoč. Na stotine tisočev prebivalcev na Haitiju je še vedno v začasnih taboriščih, 3500 pa jih je umrlo zaradi kolere. Od vsega začetka smo povdarjali, da naj bi eh, prebivalci Haitija sami upravljali in vodili obnovo, ki naj bi bila zasnovana na decentralizaciji, na lokalni proizvodnji, zlasti pa pridelavi hrane. To so prednostne naloge, ki jih še vedno podpiramo. Poleg tega pa moramo okrepiti tudi humanitarno pomoč. Prepričan sem, da na tem lahko še marsikaj naredimo. Hvala. Gra. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Arsenis. Minuto in pol imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, gospod komisar. Haiti je edinstven primer in to moramo vsi razumeti. Tu ne gre za primer humanitarne krize, kjer bi bili lahko zadovoljni že s tem, da bi zagotovili potrebna finančna sredstva in potem bi vlada upravila tisto, kar je potrebno s tem denarjem. To je država, ki je popolnoma eh, razbita, ki je popolnoma a, eh, odvisna od drugih, nič ne deluje in ta država se vedno težje sooča se krizo in vedno težje sprejema potrebne ukrepe. To je država, kjer moramo bolj dinamično ukrepati. Naša intervencija morajo biti tudi stabilnejše in biti moramo aktivnejši na Haitijo, kot pa smo v drugih eh, podobnih primerjih. Eh, gospod Deva je omenil ruševine, ki še vedno niso odstranjene in to bi morala biti naša prioriteta, ampak če bomo delali po tem ritmu, bo to trajalo še pet let. Toliko stvari je treba upraviti v tej državi, da v bistvu ne bi tam bilo eh, potrebno več imeti nobenega, eh, nobene brezposobnosti. Zato moramo biti bolj dinamični za odpravo oziroma odstranjanje eh, Eh, ruševin za zagotavljanje hrane, tako da bo se ta država končno postavila na noge in da bodo lahko eh, državljani mislili tudi na prihodnost, ne pa samo na vsakodnevno preživetje. Hvala. Hvala, sedaj pa poslanec Rinaldi, eno minuto. Gospa predsedajoča, komisarka, komisar, kolegice in kolegi. Haiti je primer zase, kajti ko človek razmišlja o neke vrste obletnici, neke katastrofe, eh, ne razmišlja samo o žrtvah, temveč gleda tudi v prihodnost. Eno leto po potresu na Haitiju pa smo zagotavljali celo vrsto pomoči prizadetim, eh, tudi v obliki cepiv proti koleri, Istočasno so organizirali neposrečene volitve in sedaj nekdani diktator Doc Holiday ponovno straši na otoku. Mislim, da komisija sicer opravlja dobro delo, hvala za nj, ampak mislim, da imamo večjo odgovornost v mednarodni skupnosti, da zagotovimo boljšo organizacijo pomoči. To pa je seveda treba uskladiti z ustreznim vključevanjem lokalnega prebivalstva in njihovih zmogljivosti. Tudi nacionalne vladne inštitucije na Haitiju morajo dobiti svojo vlogo. Hvala. Sedaj pa uh, poslanec Rivasi, eno minuto. Poslanka Rivasi, eno minuto. Hvala lepa. Po opazovalni misiji, ki sem jo izvedla septembra na Haitiju, sem lahko ugotovila, eh, katere stvari so najnujnejše. Danes pa moramo narediti še več in sicer moramo začeti razmišljati o razvoju. Sedaj moramo vzpostaviti državo, katere vladanje ni nikoli bilo solidno. To so povedali že kolegi. 20 e, milijon e, ton roševin je treba odstraniti, samo 5 odstotkov jih je bilo odstranjenih. Šest let bo treba, da bo Porto Prens očiščen. To je že sam e, politični projekt in tu bi komisija morala pomagati. Potem druga prioriteta, upravljanje, vladanje. Vesela eh, sem, da Evropska unija pomaga tudi proračunu te države, kajti to bo edini način, kako bodo lahko eh, ljudje z Haitija prevzeli svoje od, eh, odgovornosti. Tu med te spada tudi zagotavljanje osnovnih storitev, kot je izobraževanje in pa zdravljanje. Vendar pa ne smemo pričakovati vsega od nevladnih organizacij treba je narediti vse za volitve. Te volitve niso končane in eh, te volitve bi morale omogočiti, eh, omogočiti nadomestiti eh, korumpirano politično elito. Ravno tako je treba več vlagati v razvoj proizvodnih zmogljivosti. Država se mora iznebiti te odvisnosti, ki je obstajala še pred uh, pred uh, eh, potresom. Eh, in zato moramo s svojimi napori eh, določiti bodočnost eh, Haiti. Hvala, sedaj pa poslanec Nikolsen, dve minuti. Septembra sem za gospodom Abazijem uh, vodil delegacijo naše politične skupine na Haitiju in moram reči, da me nič v življenju ni uh, pripravilo na to, kar sem videl. Kaj moramo takoj narediti? Humanitarno pomoč moramo še zagotavljati, ampak od te preiti na obnovo. To se sploh ne dogaja. Vse lepo in prav, ko govorimo, da je treba obnoviti državo, ampak brez dodatne pomoči se to ne bo zgodilo moramo pritisniti na tiste, ki so obljubili pomoč, da bo tudi zagotovili, pritisniti pa moramo tudi na Združene narode in njene, eh, njihove agencije za obnovo in pomoč. To se mora takoj zgoditi. Prisluhnil sem komisarju, ki je rekel, da potrebujem politično stabilnost. Strinjam se in samo upam in molim, da jo bomo enkrat dosegli, ampak nisem čisto prepričan, da jo bomo. Še tole bi uradno rekel. Eh, prebivalci Haitija so eh, ponosni, čudoviti ljudje, to sem ugotovil. Ob šestih zjutraj prihajajo iz eh, razpadlih šotorov, se umivajo, se brijajo, skrbijo za otroke, da so čisti in oblečeni. Treba jim je samo čistitati. Poleg tega mnogi ljudje v nevladnih organizacijah žrtvujejo in tvegajo svoja življenja in treba jih je pohvaliti. Ne smemo pozabiti, da so to ljudje, ki vsak dan tvegajo svoje življenje, ko pomagajo prebivalcem Haitija. Na prebivalce Haitija ne smemo pozabiti, moramo z njimi delati in pomagati. In če bomo še desetkrat v tej dvorani morali to ponavljati, potem je to treba tudi tako storiti. Kolegi, capisco kolegice in kolegi, razumem, da je to zelo čustvena tema, ampak eh, iz ene minute nastane ta dve minuti, lepo prosim, da se držite svojega časa. Sedaj pa gospod Preda, dve minuti. Najlepša hvala. Država na Haitijo se je enostavno razletela eno leto po tem strašnem potresu pa obnova še vedno poteka in še zdaleč ni končala epidemija kolera, eh, potem pa volitve so še bolj zapletle situacije. Port-au-Prince eh, je danes v bistvu ogromno, pristaj, eh, ogromno zavetišče za begunce. Eh, Nevladne organizacije se trudijo in hvaležni moramo biti za to, kar delajo. Kot je povedal posebni odposlane Združenih narodov na Haitijo, je ta država postala republika nevladnih organizacij. Ampak koliko časa pa lahko ta situacija sploh eh, traja? Vemo, da je eh, sanitarna situacija grozna. Eh, treba jo postaviti poleg tega tudi sistem izobraževanja. Istočasno je treba od odstranjevati ruševine, ampak vse to je dokaz eh, za to, da je treba v bistvu na eh, novo vzpostaviti državo, zagotoviti vladanje in to je velik problem. Vsi napori bi se morali osredotočati na ponovno vzpostavljanje državnih zmogljivosti in na obnovo Haitija. potreben je kredibilen, transparenten postopek volitev eh, za februarske eh, volitve in to moramo glasno povedati. In na koncu naj dodam še nekaj. In sicer obnova Haitija mora potekati na drugačen način. In to pomeni, da mora ta obnova potekati tako, da se ne bodo ponavljale podobne katastrofe v prihodnje. Treba je vključiti lokalne skupnosti v to obnovo in moj občutek je, da se moramo za to svetovati s Haitici. Hvala, sedaj pa poslanec Cortes Lastra, minuto in pol. Komisarjo, senjora komisarja, eh, kolega. Gospa predsedujoča, komisarka, komisar, kolegice in kolegi. Najprej bi se želel zahvaliti in pohvaliti nevladne organizacije, ki delajo na Haitiju, opravljajo čudovito in veliko delo in pravzaprav eh, dokazujejo s svojim delom najboljše humanitarne vrednote, ki jih zastopajo. Eno leto po potresu na Haitiju mislim, da moramo stvari nekoliko bolj okrepiti. Veliko je problemov in težav tam in pojavljajo se v različnih oblikah. Eh, ustrezna higiena, na primer, je še vedno pomankljiva. In eh, pomankanje te higiene je velika grožnja prebivalcem. Potem eh, prebivališčni, potem eh, lastništvo zemlje in tako naprej. Potrebujemo tudi demokratično izvoljeno legitimno vlado, ki se bo sposobna pogajati. Vem, da to ni enostavno, ampak mislim, da potrebujemo legitimnega sogovornika, da bomo lahko hitreje delali. Pa še ena težava je, o kateri ste mnogi že govorili. Gre za ruševine. Ruševine so še vedno po, na tleh in teh je toliko, da je treba mm, nekaj narediti. Potem izobraževanje, dolgoročno strategijo za izobraževanje in usposabljanje. In uh, skrb za mlade in otroke, zlasti prečolske tudi proti revščini se moramo boriti in cela vrsta drugih problemov je še. Hvala. Sedaj pa poslanec Jobro, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred enim letom se je zgodil katastrofalni potres na Haitiju. 250 tisoč ljudi je umrlo, na stotine tisočev je ostalo brez strehe nad glavo obnova države je ogromni, ogromna humanitarna naloga. Haiti potrebuje ne samo materialno in finančno pomoč, temveč tudi obnovo uh, svoje administracije in politično stabilnost, brez katere se ne bo mogel razvijati. Epidemija kolere še vedno ogroža tisoče uh, ljudi. In uh, če tudi ne menimo ogromna sredstva, če jih ne porabimo ustrezno, kaže primer Haitija, to ne pomaga ljudem. Očitno je, da potrebujemo učinkoviti sistem mednarodne pomoči za vse primere velikih eh, katastrof, ki se lahko vsak trenutek eh, zgodijo kjerkoli na svetu. Hvala. Sedaj pa poslanka Omen Reuten, minuto in pol. Ja, spoštovana gospa predsedujoča komisarka komisar kolegice in kolegi ko razmišljam o haitiju razmišljam o prebivalcih tega otoka razmišljam pa tudi o državljanih evropske unije na haitiju ki zagotavljajo ogromno pomoči prebivalcem haitija razmišljam o tistih ki uh, pomagajo ki zagotavlja pomoč, ampak to je ena plat eh, zgodbe. Kateri pa so nauki, ki se jih moramo naučiti? Prvič, koordinacija je potrebna. Usklevanje ne deluje in pika. O tem smo že razpravljali v preteklosti. Humanitarna pomoč ni usklejena in eh, celo vrsta drugih naporov ni usklejena. To je povezano tudi z premajhno učinkovitostjo pomoči moramo biti bolj učinkoviti pri zagotavljanju pomoči. Drugi problem je korupcija. Če hočemo, da bodo naši državljani Evropske unije podprli naše napore za pomoč Haitiju, potem moramo jim zagotoviti, da ta denar pride k tistim, ki jim je namenjen. Za boljšim usklevanjem, z boljšo koordinacijo, torej se moramo izogniti tem korupcijskim črnim luknjam v sistemu. Potem tretji problem je politična stabilnost. Brez politične stabilnosti, brez dobre javne uprave ne moremo zagotoviti trajnostne obnove države. Prvi krok volitev je že bil na Haitiju, sedaj pa se moramo vprašati, kako lahko s američani in drugimi donatorji zagotovimo da bo drugi krok volitev potekal tako, kot je treba. Obljubili smo marsikaj Haitiju in te obljube in našo solidarnost in moramo sedaj tudi na terenu pokazati. Hvala, sedaj pa gospa Estrela, minuto in pol. Kolegiš. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, komisarka, komisar, kolegice in kolegi. Zaradi katastrofe, zaradi potresa je. Haiti se je znašel v nemogočem položaju. Veliko je umrlih, veliko je ostalo ljudi brez strehe nad glavo in težko je razumeti, da kljub mednarodni pomoči in dobri volji Evropske unije in ostalih obnova poteka tako počasi. Situacija se je sedaj še poslabšala zaradi izbruha kolere in zaradi politične nestabilnosti, ki so. Po ki je posledica volitev. Zaradi tega je tudi nasilje ogromno. Kad tega nasilja pa so glavne žrtve ženske in eh, otroci. Evropska unija mora še naprej pomagati v procesu obnove države, izboljšati mora humanitarni položaj najbolj ogroženih, najbolj ranljivih skupin prebivalcev na Haitiju. Istočasno pa moramo pomagati pri obnovi v smislu mehanizmov, mehanizmov preprečevanja katastrof, ki bodo bolj dolgoročno usmerjeni. Istočasno pozdravljam zadnje predloge komisije za boljšo in bolj učinkovito pomoč in za vzpostavitev evropskega mehanizma za odzivanje na eh, katastrofe in naravne nesreče. Na ta način bomo vzpostavili skupino ljudi, ki bodo lahko v vsakem primeru ko bo prišlo do naravne ali podobne katastrofe, takoj pomagali. Zlasti v nujnih eh, primerih, ko gre za vzpostavljanje centrov pomoči in eh, centrov za civilno zaščito. Na ta način eh, bomo lahko tudi eh, pred eh, potencijalno nevarnostjo eh, dobili pravočasno opozorila na nje. Hvala, sedaj pa poslanec Vavensa, minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi. Kmalo bomo proslavljali prvo obletnico naše prve razprave o humanitarni pomoči in obnovi Haitija. In po tem času lahko ugotovimo, kaj je naslednje. Vse več je žrtev. Žrtve postajajo bolj številne kot v preteklosti. In to se mi zdi, da je katastrofalna ugotovitev. Kaj potrebujemo? Zaustaviti moramo pravo epidemijo spolnega nasilja na Haitiju. Nekaj dni po potresu smo, so že zabeležili, zabeležili 250 eh, posilstev in eh, spolno nasilje še narašča. Moramo se zoprstaviti temu nečloveškemu pojavu in preprečiti spolno nasilje na Haitiju. Drugo vprašanje, epidemija kolere. Število obolelih se zmanjšuje, vendar to je povezano tudi z eh, vremenskimi pogoji, z letnim časom v tej državi. Vendar obstajajo tudi prebivalci, ki simulirajo simptome kolere. Tega človek skoraj da ne more verjeti. Za te ljudi je namreč prenočitev v bolnišnici nekaj bistveno boljšega, kakor prenočevanje v eh, primitivnih eh, šotorih. In Število oboleli zaradi kolere se bo tudi zaradi vremenskih pogojev povečalo. Moramo torej upoštevati tudi to. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Za postopek catch the eye je prvi govornik poslanec Kelly. Pravijo, da Bog pomaga tistim, ki si pomagajo sami, ampak Evropska unija je šla celo dlje pomaga tistim, ki sami sebi ne znajo pomagati. To velja zlasti za Haiti, eh, kjer je vlada koruptivna, tako kot so mnogi povedali, te vlade ne zanimajo njeni lasni ljudje in eh, zato sodelujejo Združeni narodi, nevladne organizacije in tako naprej in tudi eh, gospod O'Brien, eden najpomembnejših poslovnežev Irske, tam igra vodilno vlogo. Kljub temu pa bo vse to ostalo kaplja v morje, če ne bo na Haitiju začela delovati prava vlada. In upajmo, da bo trenutna politična elita zamenjana in da jo bo zamenjala ustrezna eh, poštena vlada. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, gospa Flašikova Benova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, komisarka, komisar. Po tem strašnem potresu, prebivalstvo še vedno trpi zaradi pomankanja vode, hrane in osnovnih dobrin. To so vsakodnevni problemi, s katerimi se soočajo, poleg tega pa je na Haitiju nestabilna vlada, nobenih demokratičnih vrednot, potem eh, epidemija kolere, eh, kriminal, eh, plenjanje, ropanje, posilstva in zato je treba sprijeti ukrepe, da se takšna kriminalna dejanja omejijo. EU mora nadaljevati svojimi napori, da zmanjša posledice te katastrofe prispevati moramo k, odp eh, k odpravljanju in reševanju izzivov v zvezi z uh, stanovanjem, z zdravstvom, uh, vzpostavljanjem bolnišnic in lokalnih vlad in uprave. Hvala lepa. Gospa Figuredo. Brigada, Najlepša hvala. Gospa predsedujoča. Še enkrat smo izrazili svojo solidarnost do ljudi iz Haitija, ki so bili žrtve tako potresa kot tudi kolere. Več pomoči moramo zagotoviti tem ljudem, ki tako trpijo zaradi te katastrofe in bolezni. In zato je nedopustno, da pomoč ni prišla tja, kamor je bila namenjena. Zato moramo spremljati, kaj se dogaja s to pomočjo, zlasti s pomočjo Evropske unije. Vedeti moramo, kaj se dela. Kaž, kaj so naredile tudi sosednje države, kaj je naredila recimo Kuba. Kuba je poslala eh, med, zdravnike in medicinske sestre, da so pomagali ljudem, ki so zboleli za tolero. Potem je Kuba pomagala tudi finančno, eh, pomagala tudi pri eh, Eh, zagotavljanju prehrane, o življenju kmetijstva in tudi eh, mi kot Evropska unija moramo biti bolj proaktivni, eh, sprejeti vse ustrezne ukrepe, da bomo pospešili obnovo na Haitiju in izboljšali življenjske pogoje. Istočasno pa moramo spoštovati soverenost in teritorijalno celovitost Haitija. Hvala lepa. Gospa Pasesko. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka, gospod komisark. Eno leto po strašnem potresu na Haitiju ne moremo še videti konkretnih rezultatov, ki bi jih prinesli napori za obnovo te države. In to je znak, da država nima dovolj zmogljivosti, da bi zagotovila osnovne storitve. E, ravno tako ni politične volje. In, e, o, organi, predstojni organi na Haitiju niso mogli niti sprejeti ustreznih odločitev za obnovo. E, um, e, začasna e, komisija je tu bistvenega pomena, tako da se bodo lahko upravljala sredstva, ki jih zagotavlja mednarodna skupnost. Ta situacija se bo še naprej nadaljevala, če ne bomo znali ponovno vzpostaviti države na Haitiju, če ta država ne bo postala funkcionalna. Zato menim, da mora Evropska unija vložiti vse potrebne napore za to, da bo na Haitiju izvoljena legitimna vlada eh, in zato, da bo drugi krok eh, volitev potekal v najboljših možnih pogojih. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, besedo ima poslanec Zemke. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želim, da me prav razumejo, razumete. Nimam kakšnih bistvenih pomislekov v zvezi s trenutno zagotovljeno pomočjo Haitijo. Evropska unija zagotavlja materialno pomoč Haitiju ki je precejšna in moramo se vprašati, zakaj druge države ne postopajo podobno. Ampak eh, pomisleke pa imamo glede na eh, način, kako je Evropska unija se odzvala na potres, prepočasi in nekoordinirano. Kakšni so nauki, ki jih je potegnila Evropska komisija? iz te izkušnje? Morali bi bili ukrepati takoj po potresu. Te nauke, ki jih iz tega lahko potegnemo, so zelo pomembne, kajti čas eh, po eh, katastrofi je najpomembnejši za preživeti ljudi. Grazie. Hvala lepa. Zadnji govornik. Spoštovana Jara, minuto. Hvala, gospa predsedujoča, komisar, komisarka. Mislim, da naše izkušnje kažejo, da so pravzaprav a, katastrofe tiste, ki seveda a, postavljajo našo pomoč pod vprašaj. Ni dovolj a, finančna pomoč, temveč so največji problem sedaj na Haitiju nestabilna politična, ni, politični sistem, ki je korumpiran, zato nihče ne želi vlagati v ta sistem. Komisija, Seveda moramo naprej pomagati Haitiju, ampak predvsem moramo tudi politično infrastrukturo postaviti na noge. Če nimamo uh, uradniškega aparata in vlade, ki deluje, potem je treba seveda izkoristiti mednarodne organizacije, kajti druge alternative ni, če hočemo ljudem pomagati. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj ponovno dajemo besedo komisijo in sicer najprej komisarki Georgijevi. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsedojoča in najlepša hvala poslancem in poslankam za vse komentarje. Za zaključek mi dovolite, da povem pet stvari. Najprej. Strinjam se z vsemi tistimi govorniki, ki ste povdarili neuspeh vlade na Haitiju kot najpomembnejši dejavnik za težave, s katerimi se, eh, se sooča država. To je bil moj prvi vtis po eh, potresu, kajti stvari takšne, kot so kažajo na to, da ne glede na to, kako hud je bil potres, potres ni bil eh, glavni problem, ampak je problem v tem, da Eh, na Haitiju že desetletja ni ustrezne vlade. In to dejansko ustvarja velik deficit v zaupanju eh, Haiticev do svoje vlade. Spomnim se, ko sem bila tam. Vsi eh, Haitici, s katerimi sem se pogovarjala, so mi rekli eno stvar, ne dajte vla, eh, denarja vladi. Eh, In vendar pa se sedaj postavlja vprašanje, koliko časa bo pa potrebno za obnovo Haitija. Dolgo časa bo potrebno, kajti eh, institucionalne infrastrukture ni. Druga stvar, ki jo želim povedati. Dejansko pa je opaziti nekaj pozitivnega v družbi na Haitiju. To jim je pomagalo preživeti. To je njihova eh, odpornost, eh, njihova ustrajnost, ustrajnost in odpornost teh eh, skupnosti. Eh, spoznala sem ljudi, ki živijo skupaj, ki so izgubili eh, svoje hiše, svoje domove, so se skupaj preselili v taborišča in se tam organizirali, tako da sedaj skupaj skrbijo za otroke, da improvizirajo nekaj šolanja za te otroke. Drugi so prevzeli odgovornost, da najdejo delo, ženske eh, kuhajo skupaj za vse in ta, eh, ta odpornost Eh, je tisto, kar nam daje upanje, vsaj nekaj upanja za prihodnost na Haitijo. In tako lahko pridem do tretje točke. Naši programi podpore na Haitijo morajo poštevati to, kar država ima in česar nima. In iz tega razloga smo podarili na humanitarni strani denar za delo, vavčarske programe, potem inovacije, recimo semena in orodje je treba dati skupnosti, tako da se ljudje lahko začnejo ponovno zanašati sami nase. Zelo sem hvaležna za to, kar ste eh, povedali v zvezi s tem, česa smo se pa naučili od eh, Haitija. Ne strinjam se s tem, da bi bili eh, Eh, počasni pri odzivu. V 23 eh, eh, urah smo se odzvali in to ni počasi. Vendar pa se strinjam s tem, da koordinacija ni bila takšna, kot bi lahko bila. Tu bi bilo možno kaj izboljšati. Naša sposobnost organizirati se, preden pride do nesreče, je bistvenega pomena. Zato se strinjam s tem, da dejansko na podlagi tega, kar smo se naučili na Haitiju, lahko, lahko sedaj izboljšamo eh, koordinacijo in eh, to nas je pripeljalo tudi do organiziranosti Evropskega centra za odziv na katastrofe. Sedaj pa še nekaj o humanitarnem delovanju. Kaj nas skrbi? Skrbi nas zaščita, zlasti zaščita žensk. Tu bo treba povečati podporo za reševanje tega problema, za zmanjševanje tragedije žensk, ki so v taboriščih. Lahko vam zagotovim, da letos, pa tudi naslednje leto, bomo dali podarek na to, da bomo povečali zaščito žensk in da bo Evropska unija delovala v dobro ljudi. Za zaključek se želim še enkrat zahvaliti vsem za komentarje. Zlasti se zahvaljujem tistim, ki ste eh, izrazili priznanje eh, za eh, žrtve eh, humanitarnih delovcev oziroma za njihovo požrtvovalno delo. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisarju Pibalksu. Gospa predsedujoča, najprej se želim zahvaliti članicam in članom Evropskega parlamenta za solidarnost in podporo. Eh, naj se dotaknem politične dimenzije. Eh, res je, eh, situacija ni lahka na Haitiju, ampak visoka predstavnica spremlja od blizu, kaj se dogaja. In eh, drugi krok predsedniških volitev bi moral eh, potekati brez nasilja. Na diplomatski ravni se trudimo, ampak diplomatski napori včasih prinesajo takošne rezultate, včasih pa je potrebno nekaj časa, da se rezultati vidijo. Baby Dog je obiskal Haiti, to vemo. Lahko bi rekli sicer, da lahko vsak uh, ho, gre kamor hoče, ampak to prav gotovo ni bil, zna, ni bil znak najboljšega načina odvijanja dogodkov. Moramo pa verjeti v politično prihodnost Haitija kaj ti? Ljudje in predsednik morajo imeti ustrezne zmožnosti za vodenje države. No, potem še drugo, razvojno sodelovanje pomeni tudi težke odločitve. Ena možnost je, da se sprejemajo odločitve, ki eh, so zelo eh, medijsko pomem, eh, eh, pomembne, ampak v bistvu ne prinesejo eh, nobene spremembe. Nobenega smisla ne bi bilo fi, eh, financirati tisoče zdravnikov, to bi bilo sicer vidno, ampak kaj pa varnost? Vlada je tista, ki mora poskrbeti za varnost. Vendar pa eh, de, del te varnosti financira tudi EU, tega pa se ne vidi od daleč. Drugi del, kam investirati, kam vlagati. Najlažje bi bilo investirati v stavbe, v hiše. Kaj pa se bo zgodilo, če ne bo infrastrukture, če država ne bo povezana med seboj? Kajti infrastruktura zahteva velike investicije. En kilometr ceste stane en milijon ameriških dolarjev. Na Haitiju pa še več zato ker je treba upoštevati tudi vzdrževanje in upoštevati moramo tudi to, eh, kako eh, v to vključiti lokalne skupnosti. Eh, Haiti ne bo imel dovolj denarja za investicije v to in tu smo edini, ki kaj delamo. Mi investiramo v cestno infrastrukturo, no veliko drugih držav je tam, ampak se ne ukvarjajo s cestno infrastrukturo. In Odločitve so težke, ampak take odločitve bodo pomagale izvesti strukturne spremembe v državi. Potem pa tu še zadnja stvar, o kateri nismo danes veliko govoriti. Hitrost črpanja sredstev pa je povezana še z nečem z možno zlorabo. Treba je zagotoviti to, da sredstva ne bodo zlorabljena. To pa zahteva čas, kajti treba je preverjati, kam je denar šel. Nemogoče je kar takoj poslati 2 milijardi evrov na nek račun brez eh, preverjanja, kajti odgovorni smo pred svojimi davkoplačevalci. In zato je potrebno zagotoviti transparentnost, ta zahteva čas, vendar pa sem prepričan, da je to pravilno uporabljen čas. Kajte, če ne bomo pazili na način, bomo s tem uh, izgubili obraz pred evropskimi državljani. Še enkrat najlepša hvala za vašo pomoč. Razprava je bila zelo koristna, zelo spodbudna in trudili se bomo po svojih najboljših očeh, da bomo rešili tudi tiste vprašanja, ki ste jih vi odprli. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar, gospa komisarka. Šest predlogov rezoluciji je bilo vloženih in eh, ob 12.30 eh, jutri bomo glasovali v rezolucijah. Sedaj imamo pa na dnevnem redu previden, predvidena vprašanja za ustni odgovor v zvezi z krizo za odpadke v kampanji. Začeli bomo z avtorji. Najprej